deuxième. C'est euh, une heure. Let's get this Listen. Chers collègues, excusez-nous de cette euh, ajustement. Kolegice in kolegi, se opravičujem za te spremembe v zadnjih trenutkih. Hvala lepa, da ste z nami. Današnjo sejo začenjamo z manjšo zamudo. Še enkrat vas prosim, da nam oprostite, da je prišlo do te zamude. Točka 14. Besedo predajam kolegu Martinu Kastlerju. Tema je priseljenke brez dokumentov v Evropski uniji. Ne, še predtem pa nekaj drugega, se opravičujem. Okay, no, I know it will be Mrs. Ja, gospa Jazlovjeska bo nadomestila gospoda Kastlerja. včeraj smo povedali, da bomo danes kot prvo točko obravnavali točko 13a. To je točka vezana na glasovanje, ki bo potekalo v okviru točke 19. Predloge sprememb je treba preučiti. Verjetno veste, je odbor AFKO že začel z delom na členu 81 poslovnika parlamenta o postopku odobritve. Želimo spremeniti ta člen 81. Člen govori o dokumentih, kjer moramo mi kot parlament stvari odobriti. Če si pogledate poslovnik parlamenta v postopku odobritve, boste ugotovili, da je sama hrbtenica pri tem postopku vezana na preučevanje zakonodajnih in nezakonodajnih dokumentov. Potem je pa tu še cel kup različnih postopkov, ki se sprožijo, zato da bi zakonodajni ali nezakonodajni postopek sprožili v posebnih primerjih, kjer želi parlament izraziti svoje mnenje, naprimer pri proračunskem postopku. Parlament naprimer ne more spreminjati besedil, ki jih prejme obravnavo, lahko samo reče da ali ne ta člen 81, o katerem poroča kolega Straskovski, pa je predmet spreminjanja v odboru AFKO. Zakaj je prišlo do tega? Prišlo je do konflikta glede pristojnosti med odboroma INTA in AFET. Želela sta, da se spremeni poslovnik, da se razreši ta spor med odboroma. Izkazalo se je, da je bil odbor Inta zelo nezadovoljen s tem, kar je pripravil odbor AFKO. Mimo grede sem tudi na konferenci predsednikov odborov izrazila svojo zaskrbljenost glede dokumenta, ki ga je pripravil odbor AFKO. Osnutek poročila kolega Stroskovskega posebnemu odboru ne daje možnost, da se, možnosti, da se vključi v tak postopek. Pri sporazumu, čezatlantskem sporazumu, smo videli, na kakšen način so upoštevali socialno vprašanje o pogajanjih. To so zadeve, ki so nam pri srcu. Mi takrat nismo imeli možnosti izraziti svojega stališča na konferenci predsednikov odbora vsem izrazila svoje nezadovoljstvo. Odbor INTA je nezadovoljen s tem, kar je pripravil odbor AFKO, to je nam dalo priložnost, da izrazimo svoje nezadovoljstvo. Zato se tudi mi sedaj ukvarjamo s premembo člena 81 poslovnika. Kolega Čaba Öri v imenu ELS obravnava to tematiko. Mislim, da smo dosegli dober sporazum na glasovanju se bo tudi pokazalo, kako enotni smo. Tri težave se še posebej izpostavljajo. Odbor AFKO je opravil svoje delo in odbor AFKO pravi, da imamo na voljo prvi dokument, kjer parlament reče da ali ne. Sledil bo drugi dokument, resolucija, v kateri bomo obrazložili, uh, priporočilo v zvezi s tem, ali naj nekaj potrdimo ali zavrnemo. Odbor AFKO je predlagal, da bi priporočilo, o katerem se mi izrekamo z ja ali ne, moralo vsebovati samo posamezna mnenja, ne uvodnih izjav. In poročevalec naj bi predstavil tudi kratko obrazložitev Saba sem Čabi Oriju predlagala in on se s tem strinjal, da bi v tej pravni ureditvi, se pravi v okviru obrazložitve, ki je vezana na priporočilo, treba uporabiti pravo skupnosti. Kaj to pomeni? Če obrazložitev ne odraža tistega, o čemer se je glasovalo, lahko zahtevamo, da obrazložitev, ki ni več v skladu s priporočilom, odpade in se jo omakne. Druga pomembna zadeva, na katero bi vas rada opozorila, ker se mi zdi, da stvari niso bile popolnoma jasne, vsaj ne na začetku. Odbor AFKO je podal predlog, ki pravzaprav parlamentu prepoveduje, da zavrne besedilo, ki mu je po predloženo v okviru postopka odobritve. Do tega bo prišlo, če bomo poštevali predlog poročevalca. Mislim, da s tem samo zanikamo demokracijo. Če parlament ne reče da, ima pravico reči ne. Danes pa odbor za ustavne zadeve predlaga nekaj, kar nam prepoveduje reči ne. Se pravi, občutek imam, da na podlagi tega predloga mi lahko samo rečemo da, oziroma da se stvari postijo kuhati, dokler ne bomo mi pripravljeni popustiti in reči da. Zato predlagam, da to nedvoumnost črtamo. Odbor AFKO predlaga nekaj nesprejemljivega in upam, da se kolega Öri s tem strinja. Še tretja zadeva. V katerih pogojih lahko naš odbor poda svoje mnenje pri tovrstnih vprašanjih? Zadnji del kompromisa oziroma srednji del kompromisa, ki ga imate pred seboj, govori o tem. Glede tega smo se z gospodom Örjem dogovorili česar sem vesela. Potem pa še predlog spremembe 7, ki ga je uložil kolega Öri. Zdi se mi, da je to odličen predlog spremembe, ker jasno navaja, da obrazložitev in priporočilo morata služiti temu, da se natančno razjasni mandat in tudi sama pogajanja, ki jih vodi odbor. Poročevalec je v prvotni različici predloga predlagal, da bi resolucija morala biti osnova za pogajanje s komisijo. Sama sem vložila usni predlog spremembe, bolj ekspliciten, upam, da ga boste sprejeli, govori pa o tem, da mora biti ta resolucija osnova za izdajo mandata komisiji. S tem bomo tudi natančno opredelili mandat komisije, ga napolnili z osebino. Tudi pri čezatlantski pogodbi je bilo tako. Verjetno tako zgodaj zjutraj niste želeli poslušati zadev, ki so vezane na medinstitucionalne odnose, ampak če imate še kaj zapovedati glede teh vprašanj, se oglasite. Želi kdo dodatno pojasnilo, vam je vse jasno. Alejandro Serkas. Hvala, gospa predsednica. Vaš aktivizem me veseli, veselijo me tudi vaše obrazložitve. Odbor in parlament sta očitno v dobrih rokah, dobro nas boste znali braniti. Skupina socialistov je vložila predlog spremembe 7, s tem se strinjam. Mislim, da bi morali še naprej imeti možnosti, ki nam pripadajo v okviru običajnega postopka mislim, da bi morali kot odbor imeti možnost, da izrazimo svoje mnenje. S komisarjem smo se večkrat o tem pogovarjali. Pogodba 7 oziroma člen 7 iz pogodbe, horizontalna določba, jasno navada, ko gre za socialna vprašanja, je treba vedno vprašati za mnenje odbor. Tekom mandata smo pogosto razpravljali o vprašanjih, ki so vezana na, socialna, na socialno politiko. Če že nas že zaprosijo za mnenje, potem bomo mnenje tudi pripravili skladno z pravili poslovnika. Hvala. Se strinjam. Želi še kdo besedo? Ne. O tem besedilu bomo kmalo glasovali, tudi o predlogih spremem podbora AFKO. Sedaj gremo pa res na točko 14. Gospa Jazlovecka bo nadomestila pripravljalca mnenja kolega Kastlerja. Govorili pa bomo o mnenju. ki smo ga pripravili na temo priseljenke brez dokumentov v Evropski uniji. Madame Jezlovetska, vous avez la Gospa Jezlovetska, beseda je vaša. Thank you, madam. Dear colleagues. Hvala lepa, predsednica. Kolegice in kolegi. Posamezniki, ki nimajo dokumentov za prebivanje v Evropski uniji ali pa v ciljni državi, so realnost. Velika večina teh posameznikov stopi v Evropsko unijo nezakonito, slejko prej se znajdejo v težavah, nimajo na voljo dovoljen za prebivanje ali dovoljen za delo. Zaradi arbitrarnih politik in postopkov se pogosto zgodi, da priseljenci nimajo nobenih pravnih varstev in nadzora. Priseljenke brez dokumentov in otroci so najbolj ranljiva kategorija posameznikov, še posebej tiste priseljenke, ki so žrtve takšnega ali drugačnega nasilja, nimajo na voljo dovolj podpore. Priseljenke se pogosto soočajo z izgonom, če kakorkoli prijavijo da se izvaja nad njimi nasilje, oduzema se jim temeljne pravice. Priseljenka brez dokumentov, še posebej visoko noseča priseljenka brez dokumentov, matere in otroci. To je ranljiva kategorija, zato se bi morali osredotočiti bolj na njihov status kot žrtve in ne na njihov status nezakonitega priseljenca. Mislim, da bi morali tem priseljenkam ponuditi pomoč za boj proti diskriminaciji, skoriščanju in nasilju posod po Evropi. Humanost je tista, čemu moramo stremeti. Osnutek mnenja kolega Kastlerja pravi, da bi morali sprejeti poročilo, ki ga pripravlja pristojni odbor FAM. Priseljenke se soočajo s številnimi pravnimi in ostalimi ovirami, ki jim preprečujejo dostop do osnovnih storitev, kot so zdravstvene storitve, izobraževanje, stanovanska politika, pravna pomoč, delo, zaščita na delovnem mestu in tako naprej. V tem mnenju pozivamo države članice in socialne partnerje, da se lotijo konkretnih situacij, v katerih se znajdejo priseljenke brez dokumentov na delu pomagati moramo ter jim omogočiti, da bodo lahko bolje uveljavljali svoje pravice. Zagotoviti je treba minimalne standarde glede kazni. Boriti se je treba tudi z, proti zlorabam delodajalcev, ki nezakonito zaposlujejo priseljence iz tretjih držav. Priseljenke brez dokumentov, ki so žrtve nasilja za štirimi stenami ali nasilja na delovnem mestu, bi morali napotiti na ustrezne službe, bodi se crkvene organizacije ali druge organizacije. Noseče priseljenke brez dokumentov ali tiste z otroki potrebujejo posebno zaščito. Če posebej treba zaščititi nerojena, nerojene otroke, zagotoviti jim je treba tudi dostop do zdravstvenih storitev, otrokom teh ženske treba zagotoviti tudi rojstne liste za te otroke skladno s členom 7 Konvencije Združenih narodov o pravicah otrok. V Evropskem parlamentu se vse politične skupine strinjamo, da je treba priseljenke brez dokumentov ustrezne zaščititi. Martin Kaster me je prosil, naj vam povem, da je skušal vključiti vsa najpomembnejša dejstva 1500 pisem je dobil na to temo, še vedno je pripravljen za nadaljni konstruktivni dialog na to temo. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospa Jazlovecka, sedaj pa gospa Jakonsari. Ja, kitoksija, eh, vela. Hvala lepa. Torej, pogosto govorimo o nezakonitih priseljencih. Ampak oseba kot takšna ne more biti nezakonita. Zato uporabljamo sedaj formulacijo priseljenke brez dokumentov. Mislim, da je to izjemno pomembno vprašanje. Gospodarska kriza se je prelevila tudi v hudo socialno krizo, priseljenke brez dokumentov so deležne najhujše možne obravnave. Na nizozemskem in celo na finskem prihaja do primerov, ko naprimer ženska, ki pride v državo in tam rodi in nima dokumentov, mora plačati 500 evrov za to, da sploh dobi ustrezno zdravniško pomoč. To je nedopustno, zaradi tega bi morali tu jasno povdariti, katera so tista najpomembnejša vprašanja. Socialne partnerje je treba vključiti v naše delo, zagotoviti je treba ustrezno zaščito za te ženske. Še nekaj se mi zdi pomembno in sicer komisijo bi morali opomniti na to, da je naša politika priseljevanja še zelo nerazvita. Kot rečeno, gre za pomembno vprašanje. Zelo težko bomo v tem zapletenem zakonodajnem svežnju našli dobro rešitev. Zato se mi zdi, da bi morali na plenarnem zasedanju o tem razpravljati, pa tudi uh, v širših političnih razpravah je treba omeniti te zadeve. No, vse zadnje gre za socialno krizo. Z priseljenkami brez dokumentov delamo na grozen način. Hvala lepa. Želi še kdo besedo morda? Jane Lambert? Hvala lepa. Hvala lepa poročevalcu za pripravo mnenja za predlagano usmeritev. Razumem, kakšne težave ima s tem, ko želi v relativno kratkem besedilu vse povedati. Upoštevati bi morali tudi konvencijo ILO o gospodinskih delavcih. Kolikor vem, je to področje, kjer se ženske pogosto znajdejo v težavah, ker, jih, ker jim oduzamejo potne liste, potem se znajdejo ujete v tej situaciji. Lahko bi še enkrat povdarili naprimer dostop do zdravstvenega varstva in drugih oblik varstva, že kolegica Konsar je omenila noseče ženske. V Evropski uniji imamo na voljo raznolike politike na tem področju. Za nosečnice in novorojenčke bi morali še posebej poskrbeti, ker je to res ključno obdobje za razvoj. Kot rečeno, pozdravljam mnenje, nekaj predlogov sprememb pa bomo še vložili, vendar bodo šli v isto smer. Hvala. Hvala lepa. Omenili ste konvencijo ILO. Naj povem, da je ta konvencija začela veljati 5. septembra. Nažalost je do sedaj uspelo konvencijo podpisati samo dvema državama, Italiji in Nemčiji. Naše vlade imajo res veliko težav, ampak zdi se mi, da bi v našem odboru lahko vse pozvali, da se zganejo, lahko bi se obrnili na svoje vlade, da podpišejo to konvencijo, za katero smo si tudi mi močno prizadevali. Večina držav v Evropske unije še vedno ni ratificirala te konvencije. Želi še kdo besedo? Kot kaže ne. Je z nami tudi kdo strani komisije? Bi se nakratko oglasili, ker nas čaka glasovanje. Gospar Dovino. Hvala lepa, zelo nakratko. Nekaj dodatnih pripomp bi rada podala v zvezi s parimi točkami, ki se omenjajo v pripravljenem mnenju. Direktiva Evropske unije 52 skozi 2009, ko gre za minimalne standarde za nalaganje kazni delodajalcem, ki nezakonito zaposlujejo priseljence tretjih držav. Naj povem, da trenutno preučujemo to, kako se prenaša ta direktiva, kako se izvaja ta direktiva, prihodne leto bo to pripravljeno. Glede uredbe 36 skozi 2011, ki govori o boju proti trgovini z ljudmi in o zaščiti oseb. 6. aprila bi morala biti uredba prenešena, zaenkrat preučujemo, kako se je to pravilo. Komisija naj bi leta 2006 pripravila poročilo o izvajanju te direktive. Peta točka. Obsežne raziskave, ki naj bi jih opravili v zvezi s tem, koliko je priseljenk brez dokumentov v Evropski uniji, kakšno izobrazbo imajo. V tem in v drugem odboru smo večkrat povedali, da namerava komisija opraviti študijo kaj se dogaja z priseljenkami brez dokumentov, kaj se dogaja na področju trgovine z ljudmi, kako se te stvari prečno povezujejo. Čez leto in pol nekje naj bi bila ta študija pripravljena. Hvala. Euh, hvala lepa. Sklepam, da boste, kolegica, predstavili vse to pripravljavcu mnenja. Dobro, hvala lepa. Gospa Jazovecka, se strinjate? Rok za vložitev predlogov sprememb je 14. oktober do 12. Predloge bomo preučevali 5. novembra, kompromis 26. novembra. 26. novembra bomo glasovali o predlogih sprememb, 25. jih bomo obravnavali, odbor FAM pa bo o tem glasoval 16. decembra. S tem smo zaključili s to točko. Gospa Oman Reuten je tista, ki nam bo poročala o trialogu, ki je potekal včeraj. Zaenkrat je še ni v dvorani, tako da predlagam, da to točko predstavimo in sicer po glasovanju. Začenjamo z 17. točko na dnevnem redu. Gre za. poročilo kolegice Sari Esaja, ki govori o spremembi direktiv 92 skozi 58, 92 skozi 85, 94 skozi 33, 98 skozi 24 in direktive 2004 skozi 37 z namenom prilagoditve uredbi 1272 skozi 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi. Gre za zakonodajno besedilo. Na nek način bomo počistili stvari. Naša poročevalka se je zauzeto lotila tega dela, zelo profesionalno. Lahko glasujemo kar o svežnju, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne, ok. Glasujemo o predlogu 3 za. Proti vzdržani sprejet. 4 za proti vzdržani, sprejet 5, za, proti vzdržani, sprejet 6, za, proti vzdržani, sprejet 7, za, proti vzdržani, sprejet 8, za, proti vzdržani, sprejet 9, za, proti vzdržani, sprejet 10, za, proti vzdržani, sprejet 11, za, proti vzdržani, sprejet 12, za, proti vzdržani, sprejet 12, za, proti vzdržani sprejet. 13 za proti vzdržani sprejet. 14 za proti vzdržani sprejet. 15 za proti vzdržani sprejet. 16 za proti vzdržani sprejet. 17 za proti vzdržani sprejet. 18 za proti vzdržani sprejet. Vsi predlogi so bili sprejeti. Kompromis A dveh skupin, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis B dveh istih skupin za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 23 Harkin za, proti vzdržani, sprejet. 24 je brezpredmeten, glasujemo torej o osnutku poročila. Še en glas je treba dodati, glasujemo elektronsko. Dva nimata seboj glasovalnih kartic. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 32 za, 3 je proti. Nihče se ni vzdržal glasovanja. Poročilo je sprejeto. 34 za, se upravičujem. Nismo še končali. Še pogajalski mandat je treba potrditi. Sedaj pa osnutek zakonodajne resolucije. Glasujemo. Konec glasovanja. 35 za, 3 je proti, nihče se ni vzdržal. Sedaj pa moramo preveriti, ali želimo dati pogajalski mandat poročevalki in pogajalski ekipi. Pogajalsko ekipo sestavljajo poročevalka Sarija Saja, potem Ole Kristensen za skupino SD, Marjan Harkin za skupino Alde, Karima Deli za zelene, Antija McIntyre za EKR, jaz pa vodim pogajalsko ekipo. Če želimo podeliti jim pogajalski mandat na podlagi zakonodajne resolucije, kot smo ravno kar spremenili, potrebujemo vsaj 25 glasov za. Glasujemo torej, ali bomo podelili mandat. konec glasovanja. 36 za, 3 je proti, nihče se ni vzdržal. Gospa poročevalka, čestitam. Alors, euh... Načeloma bi morali glasovati o točki 18, ampak v nasprotju z vsemi pravili me je gospa Papadopolu prosila, da glasujemo sedaj o njenem poročilu. Ali je kdo proti temu? Nihče. Hvala lepa. En son nom, in donc nous prenons le point 24.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 Gre pa za predlog direktive, ki govori o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, izmenjav učencev, plačenega in neplačenega usposabljanja, prostovoljnega dela in dela varušk oper. Gre za prenovitev. Predlog spremembe 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Predlog 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. 94 je nedopusten. Gremo naprej na člen 3.f kompromis G. Dveh skupin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 96, Lambert, Penarab Atu, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis H za proti vzdržani sprejet. 99 nedopusten. Kompromis I treh skupin za proti vzdržani sprejet. 31 za proti vzdržani sprejet. Predlog 32 za proti vzdržani sprejet. 33 za proti vzdržani sprejet. 34 za proti, vzdržani, zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 101 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Preverjamo predlog 101. Ljubite tuve. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? 19 za, 20 proti, zavrnjen. Člen 4, odstavek 2, predlog 102 in 103 in 36. To so identični. Glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 104, Lambert, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Člen 6.f nova. 38. predlog, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis J, dveh skupin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis K za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis L treh skupin za, proti, vzdržani, sprejet predlog 44 za proti vzdržani zavrnjen. 45 za, predlog 45 za proti vzdržani sprejet. Predlog 109 je nedopusten. Kompromis M dveh skupin za proti vzdržani sprejet. Predlog 47 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili. Glasujemo o predlogu 47. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 16 za, 22 proti, ni sprejeto, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 50 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis N dveh skupin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Edlock, 112 Hirsch in 113 Lambert, Benara pa tu, da se nekaj črta. Glasujemo, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjena. Kompromis O, treh skupin, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 53 za, proti vzdržani, zavrnjen. 115 je nedopusten, 54 za, proti stržani zavrnjen 116. Glasujemo za, proti vzdržani. Sprejet. 117 hirš. Predlog črtanja, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis P, dveh skupin, za, proti vzdržani sprejet. Predlog, dva predloga, 119 in 120. Začrtanje, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Ne, želite, da preverimo? Dobro, preverjamo. 119 in 120. Elektronsko glasujemo konec glasovanja. 17 za, 21 proti. Ne, 19, 19. Zavrnjen. Da, je bilo vredno preveriti. 121 za, proti, vzdržani sprejet. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejet. Sedeminpetdeset, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 125 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. 125 esaja. Tu mu na pivote. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 19 za, 20 proti, zavrnjen. kompromis R dveh skupin SD in e LS, kdo je za, proti vzdržani sprejet, predlog 59 za, proti vzdržani zavrnjen, 60 za, proti vzdržani, bomo preverili predlog spremembe številka 60, glasujte elektronsko, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 15 za, 24 proti, nihče se ni vzdržal glasovanja, zavrnjen. 128. Esaja, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejet. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 102, 103 sta nedopustna. 122 za proti vzdržani bomo preverili. 129. predlog Jean Lambert preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za, 19 proti, sprejet. 130 za proti, vzdržani, sprejet. 131 za, proti, vzdržani, sprejet. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Dobro, predlog spremembe 132, car je saja, glasujte, prosim konec glasovanja. 19 za, 19 proti, zavrnjen. Ste pa imeli prav, ko ste zahtevali preverjanje. 133 hirš za, proti vzdržani, sprejet. 134 za. Želite, da preverimo 133 predlog spremembe? Dobro. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za, 19 proti. Sprejet. Predlog 134 esaja za proti vzdržani sprejet. 135 za proti vzdržani bomo preverili. 135. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za, 19 proti, sprejet z isto večino. 136 za, proti vzdržani, sprejet. 137 za, proti vzdržani zavrnjen. 138 za proti vzdržani sprejet. Sedaj je na glasovalnem seznamu nekaj, če se ne razumem. Najprej glasujemo o kompromisu S. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. Sedaj glasujemo o predlogu 65 za, kompromis S, o tem glasujemo. Še enkrat. Kompromis S, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 31 za 8 proti. Sprejet. Sedaj pa člen 23, tretji odstave, kompromis T. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Kompromis U za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 136 za, ne, 146 se upravičujem. Za, proti, vzdržani, sprejet. Sto sedeminštirideseti predlog je brezpredmeten, ker ga je zajel predlog sto štiriinštirideset, tisk kompromisa U. Predlog, se strinjate, poročevalka? Oziroma, avtorice predloga ni, poročevalka se strinja. Predlog 69 je nedopusten. Glasujemo v svežnju. Člen 25, predlog 148, predlog 149, 150 in 151, avtorice Jean Lambert. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeni? Člena 25 torej nismo spremenili. 152 za, proti. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Saj se mi je zdelo, da boste zahtevali, da preverimo predlog 152, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? 152. predlog, konec glasovanja. 20 za, 19 proti, sprejet. Z večino enega glasu. je dopustna, se pravi člen 2, 26, drugi del, predlog 72. Kdo je za? proti vzdržani sprejet. 155 za proti vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak bomo za vsak slučaj preverili. Predlog spremembe 155. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. 2019. Sprejeto. 73 je bil omaknen, 74 eh, za proti zdržani zavrnjen, 75 za proti zdržani sprejet. Sedaj gremo na 31, če je prvi odstanek, 79 za proti zdržani sprejet, 155 za proti zdržani. 158, 158 za proti zdržani sprejet. Kar zadeva vodne eh, izjave, 3, 1 eh, za proti zdržani zavrnjen, 2 za proti zdržani sprejet, 3 za proti zdržani eh, zavrnjen, 4 za proti zdržani sprejet proti, zdržani, sprejet. Potem eh, kompromis A za, proti, zdržani, sprejet. Šesti amandma za, proti, zdržani, sprejet. 79 smo glasovali, kar zadeva 80. 80 lahko glasujemo, 80 za, proti, zdržani, zavrnjen. Uvodna zjava 12, kompromis B, za, proti, zdržani, sprejet. 8 za, proti, zdržani, zavrne, devet za, proti, zdržani, zavrnen, deset za, proti, zdržani, zavrnen, enajst za, proti, zdržani, sprejet, dvanajst, e, enajst bomo preverili, glasujemo. konec glasovanja. Kon osemnajst za, enaindvajset proti, imate prav. Ta predlog ni sprejet. Dvanajst za, proti, zdržan je sprejet. Petindvajset kompromis C, treh skupin za, proti, sprejet. Osemindvajset te, ta vodna izjeda, 84 eh, za, proti, zdržani, zavrnjen, 85 za, proti, zdržani, sprejet, 31, amandma 14 za, proti, eh, sprejet, 15 za, proti, zdržani, zavrnjen. 87 poročevalke. Ne, ne. Nadje Hirš. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Kompromis D. Za. Proti. Zdržani sprejet. Predlog 16. Za. Proti. Zdržani sprejet bomo preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Osemnajst za, enaindvajset proti, predlog je zavrnjen. Sedemnajst je pokrit, zato bomo glasovali o osemnajstem predlogu za, proti, zdržani, zavrnjen kompromis E za, proti vzdržani sprejet. 91 e, za, proti vzdržani zavrnjen. 92 za, proti vzdržani zavrnjen. In sedaj prehajamo, preverjamo, preverjamo, predlog 92, ki je ovodni izjavi 36, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? 17 za, 21 proti je zavrnen brez državnih glasov. In sedaj glasujemo kompromisni predlog F dveh skupin za, proti zdržani sprejet. Sedaj elektronsko glasujemo o celotnem mnenju. Samo na pivotel v... smo vsi glasovali, konec glasovanja. 31 za, 8 proti, nihče se ni vzdržal in čestitamo poročevalki. Zdaj gremo na, nazaj in bomo glasovali e, točko 18, poročilo gospe Kosa, poročilo gospoda Kosa. Gre za osnutek mnenja za odbor Libe. Ne, ne. Mi smo odgovorni odbor, se popravlja predsednica, gre za vzpostavitev splošnega okvira za enako obravnavo na področju zaposlovanja. Prav tako imamo mnenje, Odbora Libe. 17 eh, za, proti, zdržani, ni jasno. 17. Glasujemo elektronsko. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. 17 za, 20 proti, zavrnjen. 18 za, proti, zdržani, zavrnjen predlog 19 za, proti zdržani, sprejet 20 za, proti zdržani, sprejet. Kompromis B, treh skupin za, proti zdržani, sprejet. 22 za, proti zdržani, sprejet. 23 za, proti zdržani, sprejet. 24 z ustnim predlogom tukaj ni nihče proti, zato glasujemo 24 za proti zdržani sprejet. Potem eh, drugi odstavek odbora Libe, kdo je za, proti zdržani sprejet, odstavek 4. Eh, preverili bomo drugi odstavek eh, odbora Libe, glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. 20 za, 16 proti, 2 zdržana glasova sprejeto. Ostavek 4 za, proti zdržani sprejet. 4 eh, kompromis C eh, za, proti zdržani sprejet. 27 za, proti zdržani sprejet je zavrnjen, ampak lahko, ne, je sprejet, je sprejet. Bomo preverili. 27, Elizabeth Schröder. Glasujemo. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. 18 za, 20 proti, zavrnjen. Kompromis D za proti, vzdržanih, sprejet. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili. Tout le monde a pu voter? Bon, si glasovali, konec glasovanja. 22 za, 16 proti. Sprejet, 12 za, proti. Zdržani, sprejet, 30 za, proti. Zdržani, bomo preverili, 30, glasujemo. smo vsi glasovali, konec glasovanja. Osemnajst proti dvajset. Zavrnjen enaintrideset. Tu imamo še ustni predlog sprememba. Il faut trois mots, trois voix, trois euh, voix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 o 32 za, proti, držani, sprejet. 33 za, proti, zdržani, zavrnen, 34, Laslo Surjan, za, proti, zdržani, sprejet, 35, Minodora Kliveti, za, proti, zdržani, zavrnen. 38 minodora kliveti z ustnim predlogom spremembe gospe kliveti. Kdo proti? Gospod Koza, imate besedo. No, mogoče je šlo vse skupaj malo prehitro. 35 eh, predlog spremembe umikam. Eh, to pomeni, eh, da ne bomo glasovali. Avtor je omaknil. Hvala lepa. Eh, torej, predlog spremembe 35 je bil umaknen. 35 in 37 sta bila umaknjena, zato v njo tudi nismo glasovali. Sedaj se moramo vprašati, ali je kdo proti ustnemu predlogu spremembe pri 33, ta ustna sprememba eh, je eh, bila predstavljena se strani minore kleveti. Ali je kdo proti? 38, spremenjen, Adam Koza. Kar V imenu skupine sem proti ellenzem a frakcióm nevében a szóbeli módosítást. Sem proti ustnemu, ustnemu predlogu spremembe v imenu svoje skupine. Ustni predlog spremembe, torej 830, prva različica, kdo je za? Proti, zdržani, bomo preverili. Preverjamo 830. Glasujemo. Smo vsi glasovali? Konec glasovanja. 15 za, 19 proti, 4 vzdržani glasovi. Predlog 38 je zavrnen, 39 za. Proti, vzdržani, zavrnen. 40, Daniel van der Stop. Za, proti, vzdržani, zavrnen. 41, isti avtor, kdo je za, proti, zdržani, zavrnen. Po odstavku 11, eh, predlog 42, Laslo Surjan je avtor za, proti, zdržani, zavrnen. Po 12. odstavku 43 eh, za, preveriti moramo 42, predlog spremembe 42, glasujemo. smo vsi lahko glasovali, konec glasovanja. 22 za, 16 proti in imate prav, je sprejet 43 sedaj za, proti, zdržani sprejet 44 z ust njim predlogom spremembe poročeval se. Ali je kdo proti ustemu predlogu? Ne, torej glasujemo o spremenjenem 44 za, proti vzdržani sprejet. In potem po 13. odstavku kompromis E za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Smo vsi glasovali konec glasovanja? 21 za, 17 proti, kompromis E je s tem sprejet. Potem kompromis F, dveh skupin za, proti. Kdo je za F? Proti zdržanje sprejet. 47 za, proti vzdržani sprejet, 48 za, proti vzdržani sprejet. E, prvi odstavek libe odbora za, proti vzdržani sprejet, 5 istega odbora za, proti vzdržani sprejet, 6 isti odbor za, proti vzdržani sprejet, odstavek 13 e, za, proti vzdržani sprejet proti zdržani sprejet. Paragraf eh, oziroma odstavek 16, eh, kompromis G eh, za proti zdržani sprejet. Tretji odstavek libe odbora za proti zdržani sprejet. Predlog 50, minodore kliveti, z ustnim predlogom glasujemo oziroma za ampak ne sredi glasovanja, prosim. Gospod poročevalec, imate besedo. Sem proti ustnemu predlogu, ki se nanaša na 50. Dobro, pa bomo še enkrat glasovali o 50. Predlog 50 brez ustnega predloga. Za. proti. Zdržani bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. Le euh, 18 pour, 20 contre, il n'est pas adopté. Aha, ni sprejet. Potem 51 za proti, zdržani, zavrnjen. Odstavek sedem za, proti, zdržani, sprejet. Osem od libe za, proti, zdržani, sprejet. Kompromisni predlog A za A, manjka mi ena stran, jojojoj, se opravičujem, niso mi dali vseh strani. Po 16. odstavku bomo glasovali o odstavku 9 odbora Libe za. Proti, zdržanje je sprejet. Potem 52 za, proti, zdržanje. Sprejet. Predlog 53 z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Ali je kdo proti temu ustnemu predlogu? Nihče. Glasujemo o 53 za proti zdržanje sprejet. Po 16. odstavku predloga 54-55 nista več predmetna, torej sta brezpredmetna in sedaj gremo naprej eh, citati. Pod eno imamo eh, kar močno spremembo in sicer avtor predlaga glasovanje po delih. Zato predlagam, da najprej glasujemo o prvem delu besedila. tukaj gre za prvi člen Evropske listine o temeljnih pravicah v navedbah in uh, se predlaga, da se črta beseda which is a universal human right. Moi, je, je suis en faveur de cet amendement oral. Non, non, comme. Euh,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 ki v bistvu vsebuje presojo. Mislim, da tu ni nobene težave. Zato dajem prvi del na glasovanje za prosti zdržani sprejeto. Sedaj glasujemo o drugem delu. Tukaj imamo tudi ustni predlog spremembe poročevalce. Kdo je za drugi del? A je kdo proti ustnemu predlogu? Ustni predlog ni sprejet, ostalo je torej nedopustno. Sedaj bomo glasovali o drugem predlogu spremembe uvir za proti zdržani sprejet. Eh, predlog spremembe 3 je bil umaknen in sedaj bomo glasovali o kompromisu A za proti vzdržani sprejet. Potem pet kriveti za proti vzdržani preverjamo peti amandma. konec glasovanja. Imamo 21 za 17 proti. S tem je ta predlog spremembe številka 5 sprejet. Sedaj glasujemo o predlogu 6 za, proti, zdržani, zavrnen. Uvodna izjava F7 je brezpredmeten, tako kot 8, 9 in 10 so vsi brezpredmetni, sedaj G, eh, predlog 11 za, proti, vzdržani bomo preverili elektronsko, glasujemo, smo vsi glasovali, konec glasovanja. 18 za, 20 proti, nihče se ni vzdržan, zavrnjen. Potem predlog 12 eh, je bil umaknen in sedaj smo pri uvodni izjavi H. Torej, eh, ne bomo glasovali o 13, ampak o 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava I vse postane brezpredmetno in bomo glasovali o celotnem tekstu. Želi kdo besedo pred končnim glasovanjem? Da, da, doma prešedinta. Um... Gospa predsedojoča, upoštevajoč dejstvo, da je bilo glasovanje danes pač tako, kot je bilo, tukaj gre v bistvu za ustne, glas, eh, ustne predloge sprememb, o katerih smo se dogovorili z poročevalcem. Poročevalec se je najprej strinjal, potem se je pa stvar spremenila tukaj in rezultat glasovanja je nekoliko presenetljiv. Eh, konec koncev izgleda, da se je skupina socialistov odločila, da ne bo podprla tega. Zakaj? Naj razložim. Za nas gre tu za zelo pomembno stvar. Veliko predlogov je bilo vloženih, časa ni bilo veliko. Poskušali smo bili čim bolj fleksibilni, ampak upoštevajoč okoliščine, ki sem jih ravno kar eh, omenila, bomo žal glasovali proti in ne bomo podprli tega poročila. Hvala lepa. Še kdo ne? Torej sedaj glasujemo o celotnem osnutku poročila Adama Kose elektronsko glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja? 17 za, 19 proti, nihče se ni vzdržal. Poročilo gospoda Kose s tem ni sprejet in ne bomo dali svojega mnenja.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 poročila na lasno pobudo gospoda Koze o pogojih izvajanja eh, oziroma prenosa direkt, direktive, ki se nanaša na enako obravnavo na področju zaposlovanja in dela. Seveda bom sedaj dala besedo poročevalcu, ki želi besedo. Gospod poročevalec, imate besedo. Kaj se nam sepa na sod? Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa predsednica. Ta rezultat je za me nekoliko presenetljiv. Včeraj smo imeli razpravo in vsi so nas hvalili, eh, vsi so govorili, kako dobro smo sodelovali. Ampak ta rezultat pomeni, da eh, socialisti menijo, da ni pomembno, da mi pokažemo, da Evropski parlament podarja pomen te teme. Prav tako to pomeni, da s tem glasujemo proti, eh, proti boju proti dik, eh, diskriminaciji in to eh, je rezultat eh, stališča levice. Gospod Čerkas. Hvala lepa, gospod predsednica. Dejstvo je, da smo mi pripravljeni glasovati o poročilu gospoda Koše. Eh, Ravno v nasprotju s tem, kar on trdi, je nam izjemno pomembno, da se borimo proti vsem oblikam diskriminacije. Vendar je težava v tem, da v tem odboru vsak ve, da ko ima nekdo v rokah poročilo, mora prisluhniti tudi drugim skupinam, jih spoštovati, vzpostaviti odprt dialog z drugimi skupinami, zagotoviti je treba popolno preglednost v odnosih do drugih skupin, ne mora se nekdo na podlagi kapric odločati za ali proti predlogom sprememb brez kakršnekoli argumentacije. Za našo skupino velja, da smo se vedno zauzemali za kompromise, če pa se nam vrata vedno znova zapirajo, potem je treba v določenem trenutku reči dovolj in uveljaviti željo po spoštovanju. Hvala. Eh, Elizabeth Schröter, Elizabeth Schröter, za zelene. Torej najprej glede samega postopka. Šlo je za samo inicijativno poročilo. Ideja je bila, da bi se poročilo pripravilo pred poročilom komisije. Komisija mora torej to poročilo šele oblikovati. Šlo je torej za inicijativo parlamenta, ki sedaj ni bila uspešna. Komisija pa bo kljub temu pripravila poročilo in na to lahko regulirala se na to odzovemo ob pripravi našega drugega samoinicijativnega poročila. Tudi na plenarnem zasedanju se lahko odzovemo torej na predloženo poročilo komisije. Glede postopka, to sem dejala že včeraj, morda sem bila nekoliko preveč previdna. Zdi se mi, da pogajanja niso potekala najbolj optimalno. Mislim, da se niso upoštevala izhodišča drugih poslanskih skupin. pri kompromisu je prišlo pravzaprav do tega, da se je stališče ene izmed skupin eh, prevedlo v besedilo ravno obratno, kakor smo predlagali. Tako da sem že včeraj dejala, da ne bomo mogli glasovati, če se teh elementov ne bo umaknilo. Ker um, torej postopek ni potekal tako, kot smo si želeli, oziroma še slabše, kot smo pričakovali, sem, sedaj nismo sprejeli poročila, kar se mi zdi škoda. Um, Res pa je, da poročilo ni bilo uravnoteženo in da ni obravnavali vseh razlogov za diskriminacijo v enaki meri. In to je bil naš razlog, da smo vse čas izražali kritiko. Hvala. Želi še katera od skupin eh, predstaviti svojo razlago glasovanja? To pač pomeni, da v tej fazi naš odbor ne bo mogel predstaviti svojega stališča. To so želeli koordinatorji. Koordinatorji eh, so želeli, da izkoristimo to priložnost eh, pripraviti poročilo na lasno pobudo, da bi eh, nekoliko usmirili razprave. Eh, vendar pa se to ne bo zgodilo. Žal, žal se nismo mogli dogovoriti o skupnem stališču, eh, vsak bo pač naredil svoje zaključke. Sedaj je 19. točka, ki se nanaša na predlog sprememb oziroma na naš prispevek k spremembi člena 81 poslovnika parlamenta o postopku odobritve. pravilo 81 odstavek 1 pod odstavek 1 imamo prvi kompromis. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Pod odstavek 2 istega člena 5 Čabauri je avtor za proti vzdržani. Kdo je za? Proti. Vzdržan je zavrnen. Šest za. Preverjamo pet. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. 20 za, 15 proti, en zdržan glas, imate prav predlog je sprejet, predlog še za, proti, zdržani, sprejet. Predlog sedem, tu sem predlagala ustni predlog, ki je sprejet, je sprejet. Glasujemo o spremenjenem sedmem predlogu za, proti, zdržani, sprejet. 8 za, proti, zdržanje sprejet. Se vam zahvaljujem za to glasovanje in sedaj gremo naprej na točko 20, ki govori o por poročilo Filipa Bolona. Ne, ne, ne, pravi predsednica. Gre za osnutek mnenja. Filipa Bonana o e, poročilo odbora ITRE o ponovni industrializaciji Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti. Odstavek 1, predlog 1, Filbenjo za proti zdržanje zavrnjen e, a skupin za proti zdržani sprejet. Predlog šest, poročevalce za, proti zdržani sprejet. Sedem, za, proti zdržani sprejet. Osem, za, proti zdržani sprejet. Devet, za, proti zdržani sprejet zdržani, zavrnjen. Kompromis B treh skupin za, proti zdržani, sprejet. Predlog 17 po delih, glasujemo o prvem delu, brez besede, predlog brez besede, massively. Kdo je za prvi eh, del sprejet, kdo je za to, da se doda massively za proti zdržani sprejet. Masivno, masivli sprejeto. 17 eh, za proti zdržani sprejet. 19 za proti zdržani sprejet. Kompromis C treh skupin za proti zdržani sprejet. 24 za proti zdržani sprejet. 26 Birgit Cipel za zdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili 26. predlog spremembe. smo vsi glasovali, konec glasovanja. 18 za, 18 proti, ni sprejet. 27 e, za, proti vzdržani, sprejet. Predlog. Želite, da preverimo 27? Bomo preverili. 27 za, glasujemo, smo vsi glasovali. Konec glasovanja. 17 za, 17 proti, 2 vzdržana, ni sprejet. Vidimo, da so preverjanja potrebna. 28, 29 in 30. Torej, ti predlogi so enaki. Glasujemo, kdo je za. Proti. Zdržali. Bomo preverili. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. 18 za, 18 proti, niso sprejeti ti predlogi. Sedaj lahko glasujemo o predlogu 31 stari Esaja za proti zdržani. Moramo preveriti. 31 preverjamo, glasujemo. Smo vsi glasovali? konec glasovanja. Devetnajst za, sedemnajst proti je sprejet. Dvaintrideset za, proti vzdržani sprejet. Triintrideset za, proti vzdržani sprejet. Štiriintrideset za, proti vzdržani sprejet. Petintrideset za, proti vzdržani sprejet kompromis D treh skupin za proti zdržani sprejem. 39 za proti zdržani sprejet. Ali lahko eh, o ostalih glasujemo v svežno 41, 42, 43, 40 v svežno za proti zdržani sprejet. Sedaj elektronsko glasujemo, o celotnem mnenju glasujemo. Smo vsi glasovali? Konec glasovanja. 33 eh, za, 3 je proti, nihče se ni vzdržal in čestitamo poročevalcu. Sedaj pa smo pri točki 21. Glasovali bomo o osnutku mnenja za odbor. Juri, o spremljanju prenosa zakonodajnih pooblastil in nadzor držav članic nad izvajanjem izvedbenih pooblastil komisije. V našem žargonu gre za komitologijo. Prvi a, predlog za drugi odstavek z ustnim predlogom spremembe avtorice predloga. In zato glasujemo o prvem zaproti zdržani sprejet, tretji odstavek, kompromis A, dveh skupin, kdo je za, proti zdržani sprejet. Pet za, proti zdržani sprejet, šest, kdo je za, proti zdržani sprejet, 7 za proti vzdržani preverjamo. Preverjamo sedmi predlog spremembe, glasujemo. Smo vsi glasovani, konec glasovanja. 17 za, 18 proti, en zavrnen, e, pardon, en vzdržan glas zavrnen, 5 e, e, amandma 8 spred sedem, dev, eh, amantma devet, kdo je za, kdo je proti, kdo se je vzdržal, bomo preverili, preverjamo predlog spremembe številka devet, glasujemo, smo vsi glasovali, konec glasovanja. Dvajset za, šestnajst proti sprejet predlog spremembe, glasujemo o celotnem mnenju, glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. 33 za, 2 proti, 1 zdržan. S tem je to mnenje sprejeto. Sedaj gremo naprej. In smo pri točki 22. Glasovali bomo o osnutku mnenja Birgit Cipe za odbor ITRE, o poročilo gospoda Franka Prusta. Gre za poročilo na lasno pobudo o akcijskem načrtu e, za avtomobilsko industrijo, ki naj bo konkurenčna in trajnostna. To se imenuje projekt Kars 2020. Glasujemo kompromis A4 skupin. Kdo je za proti vzdržani? Prejet. ko smo ta kompromis sprejeli, lahko glasujemo o prvem predlogu Mariže Kornelisen, ampak samo o drugem delu prvega predloga. Kdo je za drugi, drugi del predloga ena? Za, proti, zdržani niste več tako dinamični, moramo preveriti. Glasujemo. Prvi del je brezpredmeten. Sedaj glasujemo o drugem delu prvega predloga spremembe Mariže Kornelisen. In preverjamo elektronsko drugi del prvega predloga spremembe. Glasujemo, smo vsi glasovali, konec glasovanja. 17 za, 19 proti. Predlog spremembe je zavrnen. Potem 4 za, proti zdržan je sprejet. 5 Veronike Lope Fontanje eh, za, proti zdržan je sprejet. A lahko o 6, 7 in 8 glasujemo skupaj. Ja, za, proti zdržani, sprejet. Kompromis B, za, proti zdržani, sprejet sprejet. Predlog 12 za, proti vzdržani sprejet, predlog 13 za, proti vzdržani sprejet. 14 Fil Benjo in Filip de Becker, da se črtak za, proti vzdržani zavrne, bomo glasovali o kompromisu C, štirih eh, skupin za, proti vzdržani sprejet kompromis C je sprejet, podpira. Jo ga celo tisti, ki so želeli črtati ta odstavek. Potem 19 za, proti, zdržani, preverjamo elektronsko. Predlog 19. Anthea McIntyre. Glasujemo, smo vsi glasovali, konec glasovanja. 20 za, 17 proti, nihče se ni vzdržal, s tem je predlog 19 prejet, 20 za, proti vzdržani sprejet, 21 za, proti vzdržani sprejet, kompromis D, 4 skupin za, proti vzdržani sprejet, potem kompromis E, 4 skupin za, proti vzdržani sprejet potem eh, predlog 26 za proti vzdržanje je sprejet. Odstavek 5, eh, predlog 27, kdo je za proti, kdo se je vzdržal, zavrnen 28 za proti vzdržanje sprejet. Kompromis F štirih skupin za proti vzdržanje sprejet še vedno smo pri odstavku Ozir, šest, kompromis G, štiri skupin za proti zdržani sprejet, od predlog 34 za proti zdržani, preverjamo elektronsko, glasujemo 34. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. 20 za, 17 proti, nihče se ni vzdržal, je sprejet. Predlog 39 za, proti, zdržani sprejet, predlog 40 za, proti zdržani sprejet, 41 za, proti zdržani sprejet. 42 za, proti zdržani bomo preverili, 42, preverjamo elektronsko, glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. 17 za, 19 proti, nihče se ni vzdržal, zavrnjen predlog, 43 za, proti, zdržani, zavrnjen, 44 za, proti, zdržani, zavrnjen. Sedaj glasujemo o celotnem mnenju elektronsko, glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. 34 za, 3 je proti, nihče se ni vzdržal. Čestitamo poročevalki. In sedaj smo pri zadnjem glasovanju današnjega dopodneva. Ah se opravičujem pred zadnje glasovanje, v 23. točki imamo osnutek mnenja François Castex eh, za Ekon, poročevalec je Ramon Treboza i Balcez. Gre za poročilo na lastno pobudo, poletne poročilo o politike konkurence EU. Pred prvim odstavkom imamo predlog spremembe 11 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis B za, proti, zdržani, sprejet. 12 za, proti, zdržani. Preverjamo elektronsko, 12 glasujemo. Vsi smo glasovali, konec glasovanja. 17 za, 20 proti, zavrnjen 13 za, proti, zdržani, sprejet 14 za, proti, zdržani, zavrnjen 15 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis C, 4 skupin za, proti, zdržani, sprejet potem kompromis D za, proti, zdržani sprejet, 22 za, proti, zdržani sprejet, predlog 23 za, proti, zdržani, bomo preverili, elektronsko preverjamo, 23 glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. 19 za, 18 proti je sprejeto z enim glasom večine. Potem kompromis E treh skupin za proti red, predlog 25 Filipa Bolana za proti zdržani sprejet. 26 za, proti, zdržani sprejet, kompromisni predlog F, 4 skupin za, proti, zdržani sprejet sprejet. Predlog 30 za, proti zdržani, sprejet. 31 za, proti zdržani, preverjamo elektronsko. Glasujemo. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. 18 za, 19 proti. Zavrnjen kompromis G štirih skupin za proti vzdržanje sprejet, potem 36 za proti vzdržanje. Bomo preverili, bomo preverili 36. E, smo vsi glasovali, konec glasovanja. 17 za, 20 proti, zavrnili 37 za, proti zdržani sprejet. Kompromis H, 4 skupin za, proti zdržani sprejet. 44, Ester Kostelo za, proti zdržani sprejet. Kompromis A, 4 skupin, to je za, proti zdržani sprejet eh, amandma 4 da, eh, Davida Kaza. Torej, predlog 4 za, proti, zdržani, zavrnen. 5 poročevalke za, proti, zdržani, sprejet. 6 eh, Davida Kaze za, proti, zdržani, sprejet. 7 je bil umaknen, sedaj bomo glasovali o celotnem mnenju, elektronsko glasujemo. Vsi smo glasovali, konec glasovanja. 34 za, 3 je proti, nišče se ni vzdržal. Čestitamo poročevalki. In ji želimo veliko uspeha, ko bo branila vsa svoja stališča pred odborom Ekon. Gospa Bauer, bi želeli kaj povedati, ko bomo glasovali o točki 25 in sicer o vašem osnutku mnenja, ki ga predlagate v imenu odbora za socialne zadeve. Gre za poročilo gospe Jaroke. To je poročilo, ki se nanaša na vidike enakosti spolov v Evropskem okviru za nacionalne strategije vključevanja Romov. Gospa poročevalka, imate besedo. Uh, Najlepša hvala, kot sem obljubila včeraj. Smo poskušali pripraviti kompromisne predloge, poskušali smo najti res primerne rešitve. Kar pa se tiče same formulacije, smo jo izdelovali do samega konca večera. Žal smo prišli samo do kompromisa BA, tako da zadnji pregled smo opravili pravzaprav danes zjutraj. Prosila bi vas torej, da spremete moja pojasnila glede tega, da smo BA spremenili, zapisali smo namreč, naj citiram. Furthermore, that increasing Sorry. Pravičujem. Something just... Če boste kaj prebrali, prosim, najprej povejte, kje smo, za kateri kompromisni predlog gre, katera vrstica, v katerem delu besedila ste torej. Gre za kompromisni predlog C. Tu imamo dodatek po end social exclusion. Tu bi zapisali to, kar smo črtali iz eh, predloga BA in tu gre za citat, ki ga bom prebrala. to gre v, torej v četrto vrstico. Change, uh... To je torej ena sprememba. Usposabljanje učiteljev torej uh, spodbuja razumevanje kulture Romov in socialno izključenost. Potem v predlogu A smo nekoliko spremenili formulacijo in sicer iz negativne v pozitivnega. Torej, gre za tretjo vrstico, ko je govora o boljšem zaposlovanju namesto slabem zaposlovanju. Govorimo o višji zaposljivosti, kakor o in ne več o nizki zaposl stopni zaposlitve in govorimo o boju proti nezaposlenosti. Tako pozivamo k ukrepom. Se upravičujem, res je zelo neobičajno ampak um, nismo imeli dovolj priložnosti, kajti prvi odziv smo dobili šele po polnoči. Spremenili smo dnevni red, očitno smo res inovativni v tem odboru. Sredi glasovanja spreminjamo dnevni red, kompromise sprejemamo sedaj spet sredi glasovanja. Ali želi kdo kakršnokoli dodatno pojasnilo s tem v zvezi pri kompromisnem predlogu? Marjan Harkin. O spremembah, ki jih predlaga poročevalka. Da, samo pojasnilo. Se upravičujem, gospe Bauer. Pri kompromisnem predlogu A ste tu dejali, da zamenjujemo besedo raven, poor pred eh, besedo employability to je čisto v prvem stavku, torej, da bi poor zamenjali z izrazom better. Sem vas prav razumela, ne? In da izraz low zamenjamo z izrazom high. Vse to v prvi vrstici, je tako? Uh, may, uh... Če dovolite. Kar se tiče slabe zaposljivosti, poor employability, gre za kategorijo, ki se ponavlja tudi v tretji vrstici v tretji vrstici smo zadevo spremenili, torej, da naslavljamo višjo zaposljivost in višjo stopno zaposljivosti. Tako da samo v tretji vrstici smo spremenili formulacijo. Bi radi bi lahko torej prebrali besedilo, kako želite, da o njem glasujemo v skladu s premembami. Torej ne gre za, sedaj razpravljamo o amandmaju A. Najpreberem. 4, 5,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 se s tem vsi strinjate? Meni se zdi sprememba zadovoljiva. Ampak glede na to, da uvajamo inovativne zakonodajne postopke, lahko morda postopamo takole, s pomočjo poročevalke. Lahko sedaj na isti način eh, razpravljamo o amandmaju oziroma predlogu spremembe C. Tu je treba pogledati samo besedilo.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 in tako naprej, bla, bla, bla, kot bi verjetno dejala komisija. Želite še kakšno pojasnilo? Ne, očitno je vse jasno. Poročevalka je zadovoljna, ker smo zaopšli vsa pravila, sedaj pa gremo na glasovanje. Ampak prosim, da to ne postane stalna praksa. Sicer bo delo sekretarjata postalo nemogoče in bodo zahtevali, da jih premestijo v drug odbor. Predlog ena. Za. Proti vzdržani sprejet. Predlog dve. Za. Proti vzdržani sprejet. Tri. Za. Proti vzdržani sprejet. Kompromis A, kot je bil spremenjen. Štiri skupine vlagajo za. Proti vzdržani sprejet. Predlog 8 za žanje sprejet. Predlog 9 za proti ostržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 9 za RSA. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 16 za, 18 proti, nihče se ni vzdržal, Zavrnjen. Predlog 10. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 11. Z ustnim predlogom spremembe. Ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu? Nihče. Glasujemo torej o predlogu 11, kot je bil spremenjen. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. se vsi glasovali. Konec glasovanja. 18 za, 18 proti, nihče se ni vzdržal. Predlog 11 je zavrnjen. Bi se lahko politični strokovnjaki pogovarjali med seboj izven dvorane? To bi bilo veliko bolj prijetno za vse nas, ki predsedujemo temu glasovanju. gospod Öri. Dva glasova tu in tam dodam od samega začetka glasovanja, kakor se mi zazdi. Ne, hecam se. Tam, kjer glasujejo socialisti. Socialisti nimajo seboj glasovalnih kartic. Predlog 12, Gudenc, kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Predlog 13, z ustnim predlogom spremembe. Nihče ne nasprotuje, kot kaže. Glasujemo o predlogu 13, kot je bil spremenjen. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 14 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 15 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis B. Štirih skupin za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis BA skupine LS, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Sedaj pa kompromis EA, štirih skupin, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 21, za, proti vzdržani, zavrnjen. Predlog ne Naslednji predlog je 23 za, proti vzdržani sprejet, 24 za, proti vzdržani sprejet, 25 za, proti vzdržani sprejet, 26 za, proti vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 26. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 17 plus 2 je 19, 19 za, 16 proti, nihče se ni vzdržal. Predlog 26 je sprejet. Kompromis C štirih skupin. Odstavek 5. Kompromis C, kot smo ga spremenili danes do povdne. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Isti odstavek, kompromis D. Štirih skupin, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 31 za, proti vzdržani. Bomo preverili predlog spremembe 31 kleveti. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 17 za, 19 proti. 31 je zavrnjen. Predlog 32 za proti vzdržani zavrnjen. Predlog 33. Ne želite, da najprej preverimo predlog 32. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Devetnajst za, sedemnajst proti, sprejet ravno obratna večina kot prej. Predlog 33 za proti vzdržani bomo preverili. Predlog spremembe 33. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 19 za, 17 proti. Sprejet šesti odstavek, kompromis E. Štirih skupin, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. kompromis F štirih skupin za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis G štirih skupin za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog H štirih skupin za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 54 za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet, 55 za, proti vzdržani sprejet, 56 za, proti vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 56. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 19 za, 17 proti, sprejet. 57 za proti, vzdržani, sprejet. 58 za, ne, se upravičujem, ta je brezpredmeten. Predlog 59. Kdo je za? Ne, v svežnju. Dobro. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Nihče ne nasprotuje. Dobro. Glasujemo o vseh teh predlogih. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeti. Glasujemo še o mnenju. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 30 plus 2 je 32, toliko glasov za, 3 glasovi proti, 1 vzdržan glas. Čestitke poročevalki. S tem smo zaključili z glasovanjem. Pri točki 19. Ne. Točki 17. Tudi ne. Točka 16. Besedo dobi poročevalka Rija Oman Reuten obvestila nas bo o trialogu, ki je potekal včeraj in sicer v okviru pogajan s svetom o izboljšanju prenosljivosti pokojninskih pravic z področja dodatnega zavarovanja. Tisti, ki želite zapustiti dvorano ali ki želite klepetati, pojdite ven in sicer tiho. Um, Madame la rapporteure, vous avez la parole. Vrčevalka, izvolite. Verheugen uh, in uh, de aanwezigheid. Gospa predsednica, v veliko veselje mi je bilo, da je bil prisoten tudi Frederik eh, Darda. Vesela sem bila, da je bil Frederik prisoten tudi ob prvih poga tehničnih pogajanjih, tako da sem bila vesela, da sem imela nekoliko več okrepitev pri samem trialogu. Predsednica komisija je zelo zauzeta za to direktivo. In uh, sprejema tudi predloge, ki se dokaj odmikajo od njihovega prvotnega predloga. Dosegli smo samo sporazum šele konec večera ko smo se dogovorili glede nasprotovanja di, diskriminacije tretjih državljanov, torej migrantov. Mi želimo torej odpraviti diskriminacijo. To smo izpostavljali v sami razpravi. Med obravnavo pa se pa je naprimer pravna služba, pravna služba, ki svetuje glede samih obeseditev predlagala nekatere popravke, ki gredo v to smer, tako da mislim, da tu lahko dosežemo napredek. Potem glede treh let in starosti 21 let. Tu bi radi m, mm, skrajšali obdobje treh let. Glede na to, da so sestanki javne narave, bomo še naprej zagovarjali naše stališče. Ne vem sicer, ali bomo dosegli napredek na tem področju, nisem prepričana. Tu so še druge težave, ki se jih moramo lotiti. To je postalo mm, še kako jasno med samimi razpravami. Nekaj je težav, s katerimi se bomo morali ukvarjati. Tu gre preprosto za težave pri opredelitvi pojmov. Pred seboj sicer nimam eh, konkretnega opesedila, ampak gre za vprašanje tega, kaj je mobilni delavec kdo je pravzaprav to? To je vprašanje. Je to nekdo, ki dela v drugi državi? In v navezavi na te mobilne delavce se omenja triletno obdobje. Na tehničnem sestanku smo vprašali, kaj komisija misli s tem. In komisija je dejala, da je to ukrep, ki je zelo dober za zaposlene. Ne gre pa za to, da bi odpravili obdobje treh let. Tu ne gre le za omejitve delavcev migrantov, tu gre tudi za širše posledice. To pomeni, da bo do naprimer nemške oblasti obvezane preiskovati nekatere primere. Če naprimer nek francoski delavec tri leta dela v Nemčiji, potem uh, pade pod področje uporabe te direktive. če pa na to ta delavec odide, pa morajo nemške oblasti ugotoviti, kaj je ta delavec počel v treh letih, zato da se ugotovi, pod eh, katero zakonodajo ga zaobjemamo. In to se nam zdi nemogoče, to se nam zdi preveč obremenjujoče, gre za zelo zapleten eh, birokratski postopek in tega ne morem sprejeti. Morda nam sicer lahko pomagajo nemški strokovnjaki, ampak zdi se mi, da, te točke, da se z te točke ne bomo ravno enostavno premaknili. Potem je tu še eno vprašanje, pri katerem si prizabe, prizadevamo za napredek. Tu gre za pridobivanje pravic. Torej, za pridobivanje pravic, ki jih delavec pridobijo v času svoje zaposlitve. Govora je o triletnem obdobju pri dobi pridobivanja pravic. Zapisano je, da pač pred tem triletnim obdobjem ne morete zapustiti delovnega mesta in ohraniti pravic, ki bi jih morda pridobili. Želeli bi si, da se poleg tega največje možno izplačilo določi po maksimalni stopni. Ko gre za enako obravnavo na podlagi pridobivanja pravic, menimo, da je predlog spremljiv. Ne želimo pa si, da bi ljudje naprimer dvigovali ta denar za to, da bi kupovali športna vozila, naprimer, kot je bilo videti v Združenem kraljestvu. To je torej rezultat um, pogovorov, čisto na kratko. To so bile težave, s katerimi smo se ukvarjali in zadnja točka, ki sem jo omenila, bo na dnevnem redu sestanka naslednjič, ko se sestanemo. Hvala lepa, gospod Darden. Relativno kratek bom, ker se mi zdi, da je Rija dobro povzela tematiko. Težko bomo prepričali kogarkoli, da spremeni mnenje v obdobju treh let, tudi ko gre za boj proti diskriminaciji, nas čaka veliko dela mislim, da niso preveč odprti za predloge. Obstaja pa pomembna tematika, kjer obstaja nekaj manevrskega prostora in sicer, ko gre za ti dve leti, ko naj bi začela veljati direktiva, potem pa pademo izven opredelitve dveh let. Mislim, da je to nedopustno. Kar pomeni, da spodbujamo prenos pravic, kot pa izplačilo. To so argumenti, na katerih bi lahko še nekaj delali, ker imamo manevrski prostor. Se mi pa zdi, da smo dobro usklajeni, da smo med pogajanji vendarle nekaj dosegli. Zanima me, če želi še kdo besedo? Ne? Dobro, potem pa veliko sreče tudi v prihodnje celotni pogajalski ekipi. tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Čaka nas točka 26. Na voljo imamo osnutek poročila kolegice Steinrock. Gre za poročilo na lastno pobudo in sicer na temo učinkovite inšpekcije dela kot strategija za izboljšanje pogojev dela v Evropi. Pri tem poročilu smo 18. septembra organizirali zanimivo javno predstavitev. Poročevalka. Dank, uh, Najlepša hvala, predsednica. Pobuda našega odbora, torej, da bi izdelali samo inicijativno poročilo na področju inšpekcije dela, je zelo pomembna. Uh, tu se borimo proti kršitvam eh, delovne zakonodaje in proti neprimernim delovnih pogojev. V Evropi namreč vidimo še štev, preštevilne primere, v katerih ugotavljamo, da prihaja do neprimernih pogojev in tu je treba u, uklepati. Deveta direktiva, deveti člen, naprimer o direktivi napotitve, kaže, da so uspešni Ne, inšpekcije je zelo pomembne za zagotavljanje pravilnih delovnih pogojev za delavce in za vzpostavitev dostojanstvenega življenja za tiste delavce, ki spoštujejo delovno pravno zakonodajo. Zaradi kršitev delovne zakonodaje prihaja do izkrivljanja konkurence na notranjem trgu in trenutno veliko govorimo o tem. To pomeni tudi posledice za um, proračune držav gre za več 100 milijardne izgube. Na evropski ravni zaenkrat eh, nismo imeli nobenih oziroma komaj da katero učinkovito pobudo na področju inšpekcije dela in zavarovanja in spoštovanja varnosti in zaščite pri delu. Ta predlog naj bi torej okrepil pravice delavcev, odpravil eh, kršitve in spodbudil rast. V številnih državah um, inšpekcije dela nimajo dovolj zaposlenih in to je tudi posledica vrčevalnih ukrepov v okviru Evropske unije. In če potem upoštevamo še um, delovno, delovne pogodbe, ki postajajo še dalje bolj kompleksne, In vlogo nacionalnih organov je popolnoma jasno, da ti organi ne morejo izvajati vseh nalog spremljanja. Tako da tu sem razdelila svoje poročilo na dva dela. Prvi se nanaša na nacionalno raven, drugi pa na evropsko raven. Nacionalni organi morajo izpolnjevati minimalne standarde in sicer upoštevati realnosti skupnega notranjega evropskega trga. To zahteva tudi enotne evropske ukrepe, zato da bi nasprotovali negativnim trendom. Pri nacionalni ravni izpostavljam eh, bolj učinkovite inšpekcije dela, naprimer, da bi ti inšpektori lahko mm, neodvisno odpravljali svoje naloge in da bi torej pregledovali delavce ne glede na njihov status. Poleg tega moramo inšpekcije dela imeti dovolj um, zaposlenih, treba je zagotoviti oziroma zaščititi delavce in delavke. Prav tako morajo imeti možnost eh, brezplačno zahtevati sprožitev pravnega postopka, ko gre za kršitev njihovih pravic. Države članice morajo razmisliti o uvedbi podatkovnih bank, ki bi izboljšale sodelovanje med posameznimi um, organi na tem področju. V Belgiji imamo nekatere dobre primere, ki sem jih omenila v svojem um, poročilu. Inšpekcije dela morajo če dalje bolj se ukvarjati tudi z novimi primeri, naprimer navideznega samozaposlovanja in potem zaposlenih v gospodinstvih. Tu gre za delavce, ki pogosto niso prijavljeni. Predvsem gre tu za primere neprijavljenih dejavnosti. Tu bi morale države članice uvesti akcijske načrte in vzpostaviti izobra primerne izobraževalne programe. V drugem delu poročila navajam tudi priporočila na evropski ravni. Po eni strani je tu predlog za Evropsko agencijo za vse vrste čezmenih vprašanj, ko gre za kršitve delovnopravne eh, zakonodaje, ko gre naprimer za slamnatna podjetja ali pa za neplačevanje pristojbin. Tu gre za čezmejne kontrole, čezmejne inšpekcije. To so predlogi, o kateri sem spregovorila z vsemi partnerji v državah članicah in držav, dejali so, da tu prihaja do številnih težav. Nekatere države imajo, na primer, dobre primere, na primer, Evropske kartice socialnega zavarovanja. Nekatere države imajo tudi sisteme zgodnega obveščanja in tako lahko zgodaj izmenjujejo podatke o morebitnih kršitvah. To prakso že poznamo naprimer na podlagi sistema RAPEX. Poleg tega se zauzemamo tudi za direktivo, ki se nanaša na agencije za posredovanje dela in tudi za omembo protidampinških eh, klauzul v sami, samih evropskih pogodbah. Komisija sicer že odnegdaj spremlja področja kršitev na področju podjetij, tako da mislim, da ne bi prišlo do težav, če bi jo spodbudili tudi k takšnemu nadzoru, ko gre za iz, konec koncev izkrivljanje notranjega trga. Obiskali smo naprimer gradbišče Flamonville v Franciji in to je eden izmed številnih primerov, kako nacionalni organi pravzaprav sploh niso več možni spremljati potekov, um, ki se odvijajo v večjih državah, ki potekajo torej čezmejno. Toliko torej o um, samem. Uh, poročilu in glede nadaljnega dela. Zagotovo je v Evropskem parlamentu uh, obstaja interes za boj proti dumpingu. Hvala. Uh, Marjan Harkin, potem Denuta Jazovetska. Um, Najlepša hvala. Kolega Jelko Kacin se upravičuje in prosil je, da spregovorim besedo ali dve v, nemojem, v njegovem imenu. Uh, Vesel je, da se inšpekcije in je dela danes obravnavajo. Inšpekcije dela so še vedno pristojnosti držav članici in to ni naša naloga, da bi inšpekcije dela neposredno urejali. Treba pa je upoštevati, da je vedno treba zagotavljati prevedne smernice državam članicam in njihovih nadzornim organom. To je namreč ključnega pomena za zagotovitev dobrega delovanja notranjega trga. Situacija na delovnem trgu še vedno ni popolna. Veliko lahko izboljšamo. Podpiramo torej inicijative, ki se zauzemajo za zaščito vseh kategorij delavcev, sploh ko gre za boj proti zlorabam in primerno plačilo vsem zaposlenim ter tudi izplačilo primernih prispevkov. Tu se zauzemamo za izboljšanje zaščite delavcev na ravni držav članic in za izboljšavo izmenjave podatkov med državami. V skladu z načelom subsidijarnosti pa bi si morali prizadevati tudi za bolj enakopravne konkurenčne pogoje na ravni EU. Podjetja ne bi smela izbirati na primer posameznih eh, krajev delovanja na podlagi um, ohlapnosti delovne zakonodaje. Pozdravljamo torej razpravo in uh, eh, poročevalki obljubljamo, da bomo sodelovali v nadaljnih razpravah. Hvala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 moramo ga prepovedati. In tudi na drugih področjih, eh, ko gre za neprijavljeno delo, za malo plačilo, se je treba boriti proti takšnim trendom. Sem pa proti m, mm, primerjav m, mm, teh pobud z kol, izpogajanjem kolektivnih pogodb. V nekaterih državah članicah ni zapisana minimalna plača. Potem Razprave o teh vprašanjih um, vodimo že zelo dolgo. Naj vas opomnim, da ne bi smeli pozabiti na to, da v, v srednji Evropi in vzhodnji Evropi beležimo plačila, ki so veliko manjša. Včeraj je kolega Steinruck vprašal, kako lahko živimo za 300 evrov celoten mesec. Zamislite si, v številnih državah Evropske unije lahko za 300 evrov na mesec živite pravzaprav dokaj spodobno. Seveda pa to ne pomeni, da lahko pozabimo na same inšpekcije. Inšpekcije kljub tebu ne smejo biti sredstvo za to, da bi poskušali iz držav um, izločiti delavce, migrante, tuje delavce. Tudi sodna praksa sodišča potrjuje to stališče. Do takšnih situacij namreč prihaja v danskem sistemu. V poročilu navajate nekaj elementov, s katerimi se ne strinjam. Naprimer, gre naprimer za sodelovanje socialnih partnerjev pri inšpekcijah dela. Po mojem mnenju gremo tu predaleč. To ni v pristojnosti Evropske unije socialni partnerji na tem področju nimajo pristojnosti. Prav tako, ko omenjate direktivo o napotitvi, nisem čisto prepričana, ali je smiselno, da se poročilo na tako podroben način spušča v primere napotenih delavcev. Po mojem, greste tu nekoliko predaleč. Obstaja namreč nekaj pobud, ki, ki so bile predlagane na tem področju, ki so nekoliko oziroma bi lahko postale nekoliko preveč kompleksne in drage. S tem bi lahko zmanjšali tudi kakovost samih inšpekcij dela. Svoje obrazložitve pa bom skupaj s predlogi seveda še predložila v pisni obliki. Hvala. Hvala lepa, zanima me, če želi še kdo besedo. Sama bi se oglasila v tej razpravi in vas pravzaprav samo spomnila, da gre za poročilo na lasno pobudo. Naš odbor je očitno pravi odbor za to, da osvetli pot, ki jo je treba obrati pred tej tematiki, ki smo jo že večkrat obravnavali. Še posebej takrat, ko smo v okviru poročila. Taj sem stvari bolj natančno opredelili zlasti naš nadaljni načrt glede tega, kako naj se razvija socialna razsežnost Evropske monetarne unije v Evropi. Mislim, da smo se takrat odločili, da se bodo stvari vključile v socialni stebr. Takrat smo tudi izpostavili ključne izzive, ki se pojavljajo pri samem izvajanju. Omenjali smo tudi učinkovite inšpekcije. Čeprav razumem, se danes še pogajamo o nekaterih delih zakonodajnih aktov, vendar gre tu za delne zakonodajne akte. Namen teh zakonodajnih aktov pa ni, da bi zajeli vse probleme, s katerimi se soočamo na evropskem trgu delen, ki so nam znani. Zato se mi zdi pomembno, da natančne zakonodajne pobude in akte dopolnimo z drugimi pobudami. S tem se bomo okvarjali verjetno v času naslednjega mandata Evropske komisije. Sama podpiram ravnanje poročevalke in se tudi strinjam z njenimi predlogi. Zanima me, če bi se morda Evropska komisija oglasila s tem v zvezi? Ja, ne? Ni nikogar več strani komisije v dvorani? Želite besedo ali ne? Ne, dobro, hvala. Gospa poročevalka, beseda je vaša. Ja, vielen dank, die Wortmeldung. Najlepša hvala. Komentarji so pokazali, da bo poročilo um, še kako zanimivo in da bo razprava ravno tako zanimiva. Res komaj čakam na končne rezultate. Jasno pa je, da potrebujemo smernice, da je treba zagotoviti čezmejne dejavnosti, Ne strinjam se z argumentom, da so te pobude preveč kompleksne in predrage. Pogledala sem si nekatere študije, ki presojajo posledice za države Evropske unije. Gre za več sto milijonske posledice za proračune držav članic ne gre samo za izpogajanje in poseganje v pogajanja o kolektivnih pogodbah, gre za to, da se prepreči zloraba delovnega prava in prepreči nezakonito delo, sploh ko gre za čezmejno zagotavljanje dela. Kajti na krajih samih nam vedno pravijo, da so organi nemočni, ko gre za primere, pri katerih bi morali čezmejno izmenjati informacije. Takrat države članice pravijo, da bi morali imeti pravila na ravni EU, ki bi bila bolj transparentna. Tu ne gre za to, da se borimo proti legalnim oblikam, tu gre za boj proti ilegalnim elementom. In um, Evropska unija tu ima primerno vlogo. Niste me dobro razumeli. Uni v Nemčiji, sem včeraj dejala, nišče ne more preživeti s 300 evri. Poznam pa primere iz vzhodne Evrope. Podjetje Foxcom, na primer, zaposluje delavce v, na Češkem za 120 evrov na mesec. Poleg tega ti delavci dobijo celo kazni, če ne izpolnjujejo svojih delovnih nalog primerno in se potem ta znesek otegne od njihovega plačila. To takšni primeri torej obstajajo v vseh državah članicah, ne le na češkem, torej da prihaja zaradi nelegalnih oblik zaposlitve do kršitev pravic delavcev in delavk in tudi za izpada prihodka za državne proračune. Evropski trg, evropski notranji trg je torej tisti, ki odpira možnosti za nelegalne prakse, te pa je treba zaiziti. Hvala. Bien, alors... Dobro, hvala lepa. Čakamo še na uložitev predlogov sprememb. Do 10. oktober imate čas, do 12. da to storite z digitalnim podpisom. Predloge sprememb bomo obravnavali 5. novembra, kompromisne predloge 25. novembra, glasovali bomo danes za tem torej 26. novembra. S tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Besedo ponovno predajam nazaj kolegici Juti Stajnu, ki nam bo predstavila svoje mnenje, ki ga predsta, pripravlja za odbor IMKO. poročilo pripravlja odbor Rimko na lasno pobudo, gre pa za tematiko integriran trg dostave paketov za rast elektronskega poslovanja v Evropski uniji. Izvolite. Dank, Najlepša hvala, predsednica. Poročila odbora za notranji trg se osredotoča v veliki meri na izboljšanje storitev dostave za potrošnice in potrošnike. Naše mnenje je torej na mestu gre za, tudi za omembo vprašanj eh, delodajalcev in delodajalcev na tem področju. Elektronski trg je vzpostavljen in čezmejna dostava paketov bi morala biti poenostavljena v prid potrošnikov. Seveda pa se je treba zavedati, da brezplačne dostave pravzaprav niso možne in ravno pri dostavi paketov v dan današnji prihaja do res obsežnih um, posledic zaradi dolgih verik podizvajalcev. Tak, pravno gledano so torej podizvajalci popolnoma ločeni od eh, maternih družb v nekaterih primerjih, eh, ne zagotavlja se jim enakega nadomestila za bolniške dneve, prispevkov za počitnice in drugih ugodnosti, ki jih uživajo delavci maternega podjetja. Tako da treba je zagotoviti tudi izboljšavo čezmejne dostave, to bi lahko storili tudi z boljšim označevanjem paketov pri prehodu meje lahko bi izboljšali tudi nadzor nad nacionalnimi dostavljavci paketov. Vse skupaj pa moramo oblikovati v, na način, ki bo prijazen delojemalcem. Torej, stroške in odgovornost morajo nositi predvsem vsa podjetja, ki so udeležena v dostavo paketov. Vsa podjetja morajo torej pripraviti svoje delavce na povečanje količine dostave paketov, torej prek uh, izobraževanj, prek eh, sledilnih sistemov in tudi s priznavanjem eh, časa, ki ga porabijo dostavljavci pri dostavi paketa, ko gre naprimer za druge povezane dejavnosti, kot je polnjenje goriva in dejanska dostava paketa. Torej, vse te dejavnosti ne smejo potekati izključno na stroške kurirjev. Veselim se že nadaljnih razprav na tem področju. Hvala. Merci. Hvala lepa. Zanima me, če želi kdo besedo v tem trenutku. Kakšen komentar na elektronsko poslovanje? Ne? Dobro. Rok za uložitev predloga spremen 50. oktober, obravnavali jih bomo 5. novembra. Odbor bo glasoval 5. decembra. Odbor IMKO bo glasoval 16. ali pa 17. decembra. S tem prihajamo do točke 28, zadnje na dnevnem redu. Besedo predajam Davidu Kazi, pripravljalcu mnenja o Evropskem akcijskem načrtu za maloprodajni sektor v korist vseh udeležencev gospod poročevalec, beseda je vaša, zato da nam predstavite 31 predlogov sprememb. Toliko jih je bilo vloženih na vaše mnenje. Grazie, signora President. Hvala. Le meni proposti mil... Najlepša hvala. Skupaj s kolegi bomo pregledali Evropski asijski načrt za maloprodajni sektor glede na to, da obstaja veliko prizadevanj v tem sektorju in da obstajajo številne pobude v državah članicah za boj proti nezaposlenosti v tem sektorju, sem zelo hvaležen, da so vsi kolegi prispevali svoje predloge sprememb. Sedaj bom izpostavil nekatere točke, ki se nanašajo na predloge sprememb. Tu gre naprimer za elemente, ki omenjajo mm, mobilnost um, zaposlenih, potem tu gre za podarek um, mm, neskladnosti med zahtevami trga dela in usposobljenostjo iskalcev zaposlitve. To izpostavlja predlog spremembe 10. Potem je tu odgovornost uh, delodajalcev, da pripravijo delojemalce na spremembe v sektorju, uh, do katerih prihaja zaradi inovacij. In tu se strinjam, da morajo biti zaposlovalci proaktivni. Izpostavlja se tudi pomembnost vseživljenjskega učenja, to se mi zdi zelo pomembna točka v samih predlogih sprememb. Tu obstaja potreba po podpori tradicionalnim obrtem, naprimer ko gre za mala podjetja, ki so velikega pomena v manjših lokalnih eh, skupnostih, predvsem za starejše občane. To je vsebina predloge spremembe 31. Prav tako pozdravljam številne elemente, ki jih je predlagal kolega Kocolino. Strinjam se, da elementi, ki jih predlaga, zelo dobro ponazarjajo težave, s katerimi se srečujejo zaposleni v tem sektorju. Menim, da bi morali vnesti nekatere spremembe, zato da bi lahko izboljšali samo besedilo. Lahko bi izboljšali formulacijo. Prepričan sem, da bom eh, skupaj s pripravljavcem, s eh, predloga spremembe lahko našo primerno formulacijo. Najlepša hvala tudi za 3., 6., 20. in 29. predlog spremembe. To so izvrstni predlogi sprememb. Prav tako bi predsedstvo in kolege rad obvestil o tem, da smo sedaj že oblikovali štiri kompromisne predloge, ki smo jih prav tako razdelili. Vključujejo predloge sprememb 1, 2, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18 in 19. Od teh predlogih sprememb torej trenutno potekajo pogajanja z veliko optimizma se veselim sodelovanja s poročevalcem v senci in s kolegi. Namen je, da bi dosegli napredek, izboljšali samo besedilo mnenja in zahvaljujem se vsem za vse prispevke, ki so jih podali v zadnjih dneh. Najlepša hvala. Alors, uh, Dobro, kdo bi želel besedo v tej razpravi? Gospa Kostelo potem pa, gospa Lomber, ne, samo gospa Koselo. Thank you, Madam Chairperson. Najlepša hvala, predsednica. V imenu poročevalca v senci Andreja Kocolina bom spregovorila. Njegovo mnenje glede poročila je naslednje. Mnenje, ki ga je pripravil gospod Kaza, je po njegovem mnenju zelo dobro besedilo, čeprav ne upošteva nekaterih eh, socialnih vidikov. Vsi predlogi sprememb, sprememb, ki so bili predloženi, se prav tako ne nanašajo na te vrzeli. Gospod Koculino se veseli sodelovanja s poročevalcem eh, pri oblikovanju mnenja in upa, da bodo doseženi kompromisi v čim krajšem času. Dva predloga sprememb gospoda Kocolina sta zelo pomembna za našo skupino SD. Najprej je to peti predlog, ki kritizira vedenje multinacionalk. Zaradi ekonomske krize je prišlo do očedanjega manjšega zaposlovanja v malem prodajnem sektorju, spoh na račun eh, zaradi dejavnosti prodajalcev na veliko, nekateri se zauzemajo za manjše ure zaposlitve. Nekateri namreč so zaposlovalci so izkoristili eh, gospodarsko krizo zaradi zato, da bi zmanjšali število zaposlenih, kar pomeni povečanje števila delovnih ur za tiste, ki so zaposleni. Poleg tega vidimo, da prihaja do čedale večne fleksibilnosti zaradi uporabe agencij za začasno zaposlovanje, dolo, zaposlovanje za določ, določen čas in tudi zaradi dela ob praznikih in koncih tedna, kar eh, zelo vpliva na socialno življenje in splošno kvaliteto življenja zaposlenih. Parlament bi moral predvideti zelo, m, mm, zelo stroge smernice glede dela v maloprodajnem sektorju, ko gre za delo ob koncih tedna, ob praznikih in pozno začerih. Združenja sindikatov podpirajo mm, to stališče. Glede predloga spremembe 29 bi lahko preko ustne spremembe spremenili zadnji stavek, ki govori o tem, da bi morali sprejeti strogo zakonodajo glede časa odprtosti, zato da bi zagotovili konkurenčnost. Če bo amandma 14 sprejet, bi lahko sprejeli mnenje. Glede preostalih eh, predlogov sprememb pa izpostavljamo element eh, izginjanja malih eh, prodajalcev iz naprimer vaških okoli, zaradi česar je težko starejšim dostopati do storitev prodaje. Potem Raziskave na področju zdravja pri delu so pokazali, da, so, da imajo prodajni sektor izpostavljen velikim tveganjem, tako da bi, bi pozvali k nadaljni omembi živčno-mišičnih obolen. Poleg tega spodbujamo zdravje delavcev v malok prodajnem sektorju in se zauzemamo za večje inšpekcije dela, da bi zmanjšali neprijavljeno delo v tem sektorju. Hvala. Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Ne. Ne. Prav. Gospod poročevalec, bi želeli odgovoriti na postavljeno vprašanje? Eh, eh, Čisto na kratko. Najprej glede tega, kar je dejal gospod Kocolino, glede predloga spremembe številka 5 in glede predloga spremembe 14. Ta dva predloga sta zame sprejemljiva. Vendar trenutna formulacija, trenutno besedilo je treba nekoliko razjasniti. Strinjam se, da gre tu za pomembna predloga sprememb, vendar pa je treba besedilo še nekoliko izpiliti. Tako da potrebno bo še nekoliko sodelovanja v prihodnjih tednih, zato da bi lahko formulacije izboljšali. Predvsem, ko gre za predlog spremembe 14. Pravste, tako se sklicam, strinjam s tem, da bi omenili majhne prodajalne v centrih vasi. Lahko rečem, da sprejemam eh, predlaga, to predlagano spremembo, ki omenja male prodajalne v vaseh. Kar pa se tiče preostanka predlogov sprememb, predsednica, pa bomo s nadaljevali sodelovanjem in upam, da bomo v prihodnih dneh lahko prišli oziroma našli primerne rešitve. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo končali to točko dnevnega reda. Kompromisne predloge sprememb bomo obravnavali 17. oktobra. Glasovanje bo še isti dan, tako da bo odbor IMKO lahko te predloge upošteval 5. novembra. Če ni nič pod eh, točko razno, bom povedala datum naslednjega sestanka. Najprej 10. oktobra od 9. do 11.30 v Štrasburgu, to je četrtek do povdne, potem pa 10. Eh, oktobra tukaj v, v eh, Bruslju. Popovdne, hvala.